Eh, preverili so, eh, preverili so se tudi pooblastila, s tem se potrdi in s tem se tudi mandat za gospoda Bris Ortefeja eh, potrdi. In podpis zakonodajnih aktov po običajnem postopku, tu naj vam povem, skupaj s predsednikom sveta bomo po običajnem postopku v skladu s pravilom 74 poslovnika ta, te akte podpisali in e, naslove teh aktov bomo pa objavili v zapisniku tega zasedanja. E, e, LS, ALDE, e, eh, SD. Torej, tu imamo nominacije za odbore in za parlamentarne delegacije.